17 skozi 2844. 17. septembra smo bili v Madridu in vsaka rešitev, tako smo sklenili, mora biti pod vodstvom Libije. Vse oblike zunanjega vmešavanja moramo zavrniti, vojaške rešitve za trenutno krizo ni, nacionalni dialog mora biti vseobsegajoč. Prav tako je treba okrepiti koordinacijo med vsemi partnerji, zato da se doseže ta cilj Evropske unije, pa se mora sedaj posvečati podpori UNSMILU in Evropska unija ne sme samo govoriti, zagotoviti mora praktično pomoč tam, kjer je potrebna za misije na terenu in to se že dogaja, prav tako moramo zagotoviti koordinirane politične ukrepe na nacionalni ravni. Sodelovati moramo z regionalnimi partnerji. Omenil sem že zasedanje 17. septembra in eh, druga zasedanja, ki smo jih imeli na ravni med Združenih narodov. Prav tako moramo akterje v tej regiji pozvati naj ne počno stvari, ki bi lahko poslabšala stanje. Prav tako moramo razmisliti o sankcijah proti tistim, ki grozijo miru in ki ogrožajo težak prehod Libije v demokracijo. Deklaracija Združenih narodov, sprejeta nedavno, opozarja prav na to. S tem smo se odzvali na prejšnji režim, ki je vladal v Libiji, kakor smo lahko prebrali v resoluciji Evropskega parlamenta, ki sem jo omenil prej, je glavna naloga za Libijo in mednarodno skupnost da doseže premirje. Vse strani morajo izvajati vključujoč nacionalni dialog. Unsmil je pozval, da bi prvi dialog med temi strani potekal 29. septembra. Cilj tega zasedanja je, da bi postavili pravila za to, da se lahko politični proces nadaljuje. Podrobnosti tega zasedanja še niso opredeljene, vendar Evropska unija pod eh, vodstvom Združenih narodov še vedno ostaja pripravljena podpirati ta proces. Ta proces mora biti izhodišče za to, da tranzicijo Libije spet postavimo na prave tire. To je prva prednostna naloga naših ukrepov. Doseči moramo premirje vse strani, ki so vključene v spor, se morajo dogovoriti in strinjati s temi temeljnimi pravili. Odpovedati se morajo nasilju, odpovedati se morajo tujemu vplivu in zagotoviti moramo pogoje za tranzicijo, ki jo vodi Libija, pri kateri sodelujejo vsi deli družbe in vse etnične skupine. To je naša naloga. Hvala. would like to ask now Mr. John O'Rourke. John O'Rourke, ki je odgovoren za arabski polotok Iran in Irak, bo sedaj spregovoril. Hvala lepa, tudi sam bom kratek. Dogodki v zadnjih 48 urah so bili dramatični. Več kot 100 tisoč kurdsko-sirskih beguncov je prišlo na turško mejo. američani so začeli izvajati bombardiranja v Siriji, ampak eh, ker je časa na voljo malo, mislim, da je treba reči, da moramo biti pripravljeni, da se na dolgi rok borimo proti ISIL-u. Zato bom omenil dolgoročne elemente prispevka Evropske unije k odzivu na, krizi, na krizo v Siriji in Iraku. Jasno je, da sta krizi v Siriji in Iraku krizi, ki imata nekaj usporednic. Ena je ISIL. Vendar obstajajo tudi razlike. In to moramo upoštevati pri pripravi svojih odgovorov in odzivov. Morda bi lahko omenil pet kategorij. Prvič, Izoril, izolirati moramo ISIL, prekiniti moramo dostop do financiranja, do orožja in eh, preprečiti moramo dotok novih borcev, ki se želijo priključiti džihadistom na ozemljih pod nazorom ISIL-a, prav tako pa moramo preprečiti, da bi se potem ti borci vrnili v naše države. Komentarje v svezi s tem. Meje v tem delu sveta so zelo prehodne. Tihotapljanje nafte je eden glavnih eh, načinov financiranja ISIL-a in tihotapljanje nafte se izvaja že zelo dolgo tega procesa niso izumili sami, ampak so se mu preprosto priključili. S tem je težko operirati, težko se borimo proti tem, zato ker naše sankcije težko zadanajo prav tiste majhne operaterje, ki so morda vključeni v prevoz nafte iz črpališč v Siriji, preko mednarodnih meja v širši svet. Sami lahko mm, poskušamo zajeti ISIL in oblikovati nek vrste sanitarni koridor, ampak eh, veliko dela nas bo prav gotovo čakalo še v Iraku. Mednarodno podporo smo zagotovili v Iraku, in sedaj tudi v Siriji. To je dobro. Mislim, da smo v zadnjih nekaj dneh videli, kako težko se je boriti proti ISIL-u samo na eni fronti. V severozahodnem Iraku smo jih potisnili nazaj in tok beguncov, ki so ga opazili v Siriji, odraža to zmožnost Isila, da se umakne iz eh, ozemelj, kjer so pod napadom in se hitro premaknejo nekam drugam. Težave pri vojaškem odzivu so jasne. Vsaj v Iraku imamo vlado, ki je naša partnerka, prosili so za mednarodno pomoč in z njimi lahko sodelujemo. V Siriji to ne velja, Asadov režim ni partner za Evropsko unijo v tem smislu. Tudi druge težave so vključene v to, oboroževanje kogarkoli na Bližnjem vzhodu je tvegano početje, in eh, nekatere naše države članice, pa tudi Združene države Amerike, oborožujejo kurde v Kurdistanu. Vedeti moramo, da bi to lahko imelo določene posledice na dolgi rok. Govoril sem o izolaciji in o vojaškem odzivu. Omeniti pa je treba tudi političen odziv. Kriza se ni pojavila kar z lepega. Ljudje so bili nezadovoljni, še posebej suniti, imeli so občutek, da so marginalizirani v Iraku in eh, nova vlada, ki je bila oblikovana, dobro ve, da bo morala delati vključujoče za to, da pomiri pomisleke, ki jih čuti velik delež prebivalstva. Eden večjih preizkusov bo imenovanje ministra za notranje zadeve. Čaka nas to imenovanje, pa tudi imenovanje za ministra za obrambo. Vsi iračani bodo natančno spremljali ta postopek in kdorkoli bo imenovan, bo imel velike posledice za prihodnost. Kar zadeva političen odziv, mislim, da moramo upoštevati, da je pri sunitih tako. Nekateri klanski vodje pri sunitih so se morda povezali z ISIL-om in eh, njihova vključitev v vlado nosi tveganja in to je težaven proces. Tveganja so fizične narave, pa tudi politične narave. In mislim, da moramo vedeti, kako pomembno je sodelovanje z regionalnimi partnerji. Previdni moramo biti, da naš odziv ne bo nekaj, kar bi lahko tolmačili kot eh, boj Zahoda proti ljudem v Iraku in Siriji vendar regionalni partnerji imajo svoje agende, svoje namene. Regionalne napetosti so naprimer med Saudsko Arabijo in Iranom, potem med Saudsko Arabijo in Turčijo. Vse to je treba upoštevati. S partnerji moramo sodelovati, da pomirimo te napetosti in se spopadamo s skupnim sovražnikom. Tukaj bom končal z veseljem, pa bom odgovoril na vprašanja, če jih bo kdo imel. Hvala. Hvala lepa. Štirje želijo spregovoriti. Zelo na kratko, lepo prosim. To razpravo bomo nadaljevali ob treh, ko bomo govorili o gazi. Našli bomo nekaj časa za to. Čez deset minut moramo biti na reč v drugi dvorani. Gospod Donzon. No, merci, monsieur le président. Très rapide. Hvala, gospod predsednik. Na kratko. Govorili smo o tem, da je treba izolirati to teroristično organizacijo ISIS. Prav, to je seveda dobra ideja, tukaj načelnih težav ni. Kaj pa druge skupine? Trenutno namreč opažamo, da tudi druge teroristične uh, skupine naprimer Al-Nosra, eh, zbirajo sile, napadajo naprimer Libanon eh, in ti napadi niso napadi, ki bi jih pripravila islamska država, ampak Al-Nosra. Mislim, da ne smemo pozabiti na druge skupine v Iraku in Siriji, kljub temu, da je legitimno, da se osredotočamo na na ISIS. Al-Nosra ima predvsej bolj eh, mednarodno strategijo kot pa islamska država. Drugi del govorili ste o sodelovanju z državami v tej regiji, kar je seveda zelo pomembno. Sam bi se dotaknil Turčije. Turčija je država kandidatka. Vem, da so pogajanja precej kaotična, ampak vseeno je to država kandidatka za članstvo v Evropski uniji. In vse države imajo neke zahteve glede uh, zunanje politike teh držav in zunanje politike Evropske unije. V primeru naših turških prijateljev pa ne vemo točno, kaj se dogaja, kje smo, kaj lahko Evropska unija ponudi. In pa še tretje vprašanje, kaj se dogaja znotraj Evropske unije na področju usklajevanja naše protiteroristične zakonodaje. Francija poskuša počistiti svojo zakonodajo, zato da bi lahko ukrepili eh, pravne instrumente, ki jih lahko uporabimo zuper, zoper eh, džihadiste, zoper borce. To seveda ne bo učinkovito, če ne bomo imeli usklajene zakonodaje, usklajenih strategij. To je seveda delo, ki poteka na medvladni ravni, ampak zanima me, če v SSD in v komisiji obstajajo razprave o tem, o večjem usklajevanju. Hvala. Thank you, Mr. Chairman. On Libya. Tanak. Hvala lepa. Libija. Libija se spreminja v propadlo državo čeprav so volitve pokazale, da islamske skupine tam ne uživajo podpore, vendar vseeno so zelo brutalni in uh, več ljudi so že ubili za prejšnji teden 19-letnega blogerja, prav tako pa grozijo Tripolijo. To nas zelo skrbi, kajti v Iraku je ISIL zelo uspešen in zdi se, da sedaj obstaja možnost, da bo v južni soseščini uh, nastala država pod nadzorom islamistov. Zanima me, kakšna je vloga Sudana in Katarja, še posebej Katarja, kajti Katar veliko vlaga v naših državah. In ta država povzroča veliko težav, zato ker islamiste obrožuje brez vprašanj. Treba jih je omejiti. Vem, da so zalivske države poskušale storiti svoje, ampak Evropska unija lahko stori še več. Sedaj pa vprašanje Sirija, Iran, Irak. Glede na to, da ISIS sedaj predstavlja zelo veliko tveganje za celotno regijo in večina bojev okrog eh, Kabalija je bila v izvedbi kurdskih sil. Me zanima, ali bi Evropska unija sedaj spremenila status PKK-ja ali pa bi njihove sirijske brate lahko morda upoštevali pri tem, da bi preprečili širjenje ISIS-a še posebej okrog Kabanija. Pa še vloga Turčije. Po izpustitvi 49 ujetnikov, me zanima, ali bo Erdogan sedaj poskusil premagati ISIS, zato ker je znano, da so turški obveščevalni agenti podpirali ISIS in da so omogočali ISIS-u, da se spočijejo v turških mestih, preden so se obrnili nazaj in so se borili proti Asadu. Hvala. Gracias, señor presidente. Quiero referirme en concreto al. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Spregovoril bi o Libiji, če smem, kajti v zvezi s Sirijo in Irakom se strinjam s kolegicami in kolegi, ki so že spregovorili. No, čisto odkrito, redko kdaj vidim takšno izjavo, ki je tako daleč stran od realnosti. Gre za neke vrste litanijo, To nima nobene veze s tem, kaj se dejansko dogaja na terenu. Najboljši primer tega je ta mantra, ki jo lahko najdete v besedilu o ključni vlogi žensk, ki imajo zelo pomembno vlogo v tranziciji Libije. Kakšno vezo ima to z realnostjo? In še odstavek 14, tam govorimo o širjenju orožja, ki prihaja v Libijo. Vsak, ki Libijo vsaj malo pozna, ve, da orožja ne prejemajo, ampak ga izvažajo. Hufra, Katun, Mursuk, Vagulkibir in uh, južni del države Sepa, vse to so sodi smodnika. Orožje tam ohaja v Darfur, v Sudan, Niger, Mali in tako naprej. Če govorimo o širjenju orožja, Lahko rečemo, da to zadeva tihotapce orožja v Libiji, vendar, če to trdite, potem žal nimate pojma, sploh ne veste, kaj se dogaja. V Libiji ni vlade, vlada je samo simbolične narave v Tubruku. Halifa Haftar, general, ščiti to vlado, potem pa imamo še eno vlado v Tripoliju, to imamo, ampak nobena vlada, noben parlament nima veze z dejanskim stanjem na terenu. To ni realnost. Kar zadeva diplomatske odnose, metafiziko in tako naprej, imamo plemena v Libiji. Vsi poskušajo vleči v svojo smer. V tem dokumentu, v tem le, se nikjer ne omenja dejstvo, da na jugu Libije obstaja odprto ozemlje. Dve tretjini južnega dela Libije sta odprti. To pomeni, da se tam trguje z vsem mogočim, trguje se v Niger in v druge države. Različni prehodi, Gorizo in centralni koridor, naprimer, na področju Korkuja, vse to se izkorišča za tihotapljenje. To je zelo resno, zato ker govorimo o islamskem terorizmu v Nigeriju. V Nigeriji se upravičuje govornik, Boko Haram je s tem povezan. Boko Haram nas zelo skrbi. Bili so na naslovnicah, ko so ugrabili dekleta, ampak eh, aktivni so že leta in leta. To ni bil samo enkraten dogodek. Dolgo že predstavljajo skrbi. Govorite o pogajanjih in o stranih v pogajanjih, ampak strani morajo biti zainteresirane za pogajanja. Videti morajo smisel v tem. Potem pa še izvoz nafte. Nekaj me tukaj zelo preseneča. Piše, da zahtevate, da libijska vlada ukrepa v zvezi z izvozom nafte. To je tako, kot da bi ocean prosili, da se odpove vodi. Tako ne gre, to nima nobenega smisla. ISIS, islamska država, kaj je njihov namen? Njihov namen je, da bi nadzirali transport. Gre za ogromne količine, ne gre samo za en, en tovrnjak. Ne, gre za tisoče, ki prehajajo mejo v Turčijo, tihotapi se tudi drugačno blago in veliko je tovrnjakov, ki potujejo v obe smeri. To je povezano tudi z izvozom nafte. Potem je treba upoštevati še milice in naftovode in tako naprej. Bom zaključil, gospod predsednik. Predsednik eh, preprečuje, prekinja govornika pet minut ste govorili, zjutraj deset, tako ne gre. Cerremos de una vez no, el grifo you. del petróleo. Thank you. Mr. Leeds. My... Gospod Leeds, moje vprašanje je že bilo zastavljeno. Aljot Marie, gospa, izvolite. Merci, Hvala, gospod predsednik. Dve kratke vprašanje. Najprej Libija in uh, spori med Serenaikom, Tripolijem in drugimi. To traja že dolgo, sedaj pa gre za nepravično porazdelitev naravnih virov, še posebej nafte. Mislim, da je to tisti osnovni glavni element. Kakšen je naš predlog, če želimo dejansko uh, poskrbeti za ustrezno porazdelitev teh virov. Drugič, Irak in Sirija. Mislim, da je treba izoli, izolirati uh, ISIS, da ne bodo imeli dostopa do orožja. Preprečevati je treba tudi uh, dostop džihadistov iz naših, drž, naših držav do tega ozemlja. Obenem pa ne smemo pozabiti na javno mnenje v arabskem svetu. mislim, da odgovorni za različne države eh, se vedno bolj bojijo javnega mnenja in to je treba upoštevati. Arabske države morajo obsoditi takšna teroristična dejanja. Mislim, da moramo zoprstaviti eh, zmerne muslimane proti ekstremistom. Le tako bomo dosegli napredek v prihodnosti. Mislim, da se moramo osredotočiti prav na to. Razlikovati je treba med zmernimi eh, muslimani in ekstremisti, teroristi in drugimi. Najprej po. Hvala lepa. Predlagam, da preostali spregovorite ob treh kot eh, prvi na dnevnem redu. Upam, da se strinjate, 20 minut, če zamujamo, moramo pa biti v odboru za proračunski nadzor. Lezing, Jurek, Kastal in tako naprej. Prvi boste ob treh. V redu? Hvala. No, please, Ja, lepo prosim, pridite, da ne bom sam tam z gospod Gresla. So, come on. Thank you.